Kolege, kolegi, riprendiamo i nostri. Gospe in gospodje, prosim, da nadaljujemo. Naslednja točka je izjava komisije v zvezi z novimi znanji in spretnostmi ter novimi delovnimi mesti. Komisar Andor, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Danes je v Evropski uniji 23 milijonov brezposelnih, to ustreza približno 10 odstotni stopni brezposelnosti v Evropi. To je posledica finančne in gospodarske krize. Posledice so res dramatične, ampak zaradi tega je komisija vseeno pripravila ambiciozne cilje v strategiji 2020. Evropska unija si je zastavila res ambiciozne cilje za bližnjo prihodnost. Naš cilj je, da bi dosegli 75 odstotno stopnjo zaposlenosti za moške in ženske do leta 2020. Danes je komisija sprejela še en prednostni projekt v okviru strategije 2020, to je agenda za novo znanje in spretnosti ter nova delovna mesta. Kako bomo to dosegli? To dopolnjuje prednostni projekt Mladi v gibanju, ki smo ga sprejeli septembra. To bi nam moralo pomagati doseči cilje na področju zaposlovanja in delovnih mest. Res je, kriza je izbrisala milijone delovnih mest, res je, konkurenčnost na mednarodni ravni je vedno večja, vseeno pa bi se morali posvetiti trdemu delu. Prav, naspro, oziroma, prav za to bi morali ustvariti več novih delovnih mest in bolj usposobljene delavce. Zaposlovalna politika spada v pristojnost držav članic, ampak kot oblikovalci politik moramo v komisiji, Evropskem parlamentu in tudi socialni partnerji storiti svoje. Vsem, ki lahko delajo, moramo omogočiti, da bodo delali. Delovni sili moramo omogočiti, da ustvari nove zamisli in ustanavlja nova podjetja. Zagotoviti moramo, da bodo mladi lahko imeli korist od socialnega modela, ki smo ga razvili. Vsi delavci morajo imeti boljše pogoje za delo in življenje. Agenda za nove spretnosti in nova delovna mesta določa štiri prednostna področja delovanja trgov dela s prednosti, kakovost dela ter ustvarjanje novih delovnih mest. Agenda predlaga 13 specifičnih ukrepov na ravni EU, ki se bodo izvajali v sodelovanju z partnerji, vladami in civilno družbo. Najprej moramo zagotoviti, da trgi dela delujejo bolje. Izvesti moramo delovne reforme, ki bodo zagotovile potrebno prožnost in varnost. Ena od lekcij, ki smo se jih naučili v preteklih dveh letih, je, da so politike prožne varnosti pripomogle k temu, da smo premagali krizo. Z državami članicami in socialnimi partnerji smo razpravljali o vseh sestavnih delih prožne varnosti in o tem, kako bi lahko to še nadgradili. Moramo imeti prožne, ampak zanesljive pogodbene pogoje, aktivno zaposlovanje, sodobne sisteme socialne varnosti. To želimo doseči. Trgi dela v Evropi so zelo razdrobljeni. Delavci z stalnimi delovnimi mesti včasih delajo skupaj s tistimi, ki imajo pogodbe za določen čas in nimajo možnosti za trajno delovno mesto če želimo to izboljšati in odstraniti obstoječe razlike, je ena možnosti v tej agendi ta, da bi podaljšali uporabo pogodb za nedoločen čas. Tako bi lahko izboljšali pravice, dostop do izobraževanja in usposabljanja vseživljenjskega učenja ter kariernega usmerjanja za vse. S časoma bi delovci lahko pridobili vse, pravice. Podjetja pa bi imela dovolj, vendar vedno manj prožnosti v preizkusnem obdobju. Odstranili bi tiste ovire, zaradi katerih delodajalci včasih ne želijo zaposliti novih ljudi. Drugič, zagotoviti moramo, da bomo imeli ljudi, ki bodo imeli ustrezne spretnosti za dela, ki bodo na voljo na trgu dela sedaj in v prihodnosti. Nekateri delavci in delodajalci težko najdejo prave ljudi, za svoja delovna mesta. Zato potrebujemo ne samo več spretnosti in nove spretnosti, gre tudi za to, da so spretnosti, ki so na razpolago, drugačne od tistih, ki se zahtevajo. V prihodnosti bi lahko prišlo do še večjega pomankanja delavcev kot sedaj. Zdravniki, raziskovalci, tisti, ki so usposobljeni na področju zelenih tehnologij in tako naprej. Nove pobude vključujejo možnost za to, da vključimo spretnosti in delovna mesta. Zato želimo zagotoviti, da bodo ljudje lažje videli, katere spretnosti so potrebne sedaj in bodo potrebne v prihodnosti. Komisarka Vasiljeva Vasilju bo povedala več o tem. Tesno moramo sodelovati z vsemi zainteresiranimi strani, zato da bomo zbližali vrzel med izobraževanjem in trgom dela. Tretjič, želimo izboljšati kakovost delovnih mest in zagotoviti boljše pogoje za delo. Evropska unija ima zelo ambiciozno zakonodajo na tem področju. To moramo sedaj preučiti. Izkušnje pri izvajanju nam pravijo, kje in kdaj so možnosti za izboljšave. Poskrbeti moramo, da bo zakonodaja delovala bolje, zato da bo usklajena z novimi vzorci dela in z novo tehnologijo, da jo bo bolje razumeti, da jo bodo lahko podjetja in ljudje bolje uporabljali. V praksi predlagamo, da bi preučili in pregledali direktivo o delovnem času in da bi izboljšali izvajanje direktiva o napotenih delavcih. Predlogi vključujejo tudi poklicno zdravje in varnost. Agenda za nove spretnosti in nova delovna mesta predlaga integriran pristop ki vključuje tako imenovane mehke instrumente, kodekse ravnanja, priporočila, smernice, izmenjavo dobrih praks in tako naprej. Veselim se že, da bomo razpravljali o teh vprašanjih in pripričan sem, da lahko skupaj z Evropskim parlamentom, državami članicami in socialnimi partnerji delamo bolje. Še ne na zadnje, moramo ustvarjati nova delovna mesta. Ustvarjanje delovnih mest je potrebno za rast preveč pa je še ovir. Zato predlagamo, da bi izboljšali okvirne pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest, še posebej v hitro spremenjujočih se sektorjih in sektorjih raziskav in razvoja, tako da izboljšamo obdavčevanje dela in zagotovimo pomoč podjetnikom. Predlagamo tudi ukrepe za to, da spodbujamo podjetništvo in da podpiramo tiste, ki odpirajo nova podjetja ali tiste, ki so to storili nedavno. Z tega vidika je treba vedno opozarjati na pomen novega mehanizma za mikrofinanciranje kot možnosti za ljudi, da odprejo svoje podjetje. Evropska unija ima veliko nadarjenih ljudi. Poskrbimo za to, da bodo zamisli in inovacije vodile do ustvarjanja kakovostnih delovnih mest. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, danes je komisija predstavila prednostne naloge o tem, kako lahko zagotovimo popolno zaposl zaposlenost. Vsi lahko dosežemo veliko, če bomo sodelovali. Pozivam vse, da odigrate svojo vlogo pri tem, da dosežemo napredek pri naših prizadevanjih, da zagotovimo polno zaposlenost v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Andor. Sedaj damo besedo gospe komisarki Vasiliju. Grazie, signore presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Še posebej sem zadovoljna, da lahko skupaj s komisarjem Andorjem predstavim ta nov program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta. Boljše izobraževanje in šolanje je bistvenega pomena za to, da damo ljudem znanje za to, da si najdejo delovno mesto, da ohranijo delovno mesto in da se pripravijo za delovna mesta v prihodnosti. Zato moramo vlagati v ljudi, v njihove sposobnosti za to, da znajo ustvariti nova podjetja in ustvariti nova delovna mesta. Zato moramo poskrbeti za visoko kakovostno izobraževanje, za naše gospodarstvo zato da bodo podjetja našla pot iz krize. Znanje in sposobnosti so v osrčju strategije Evropa 2020 za modro in trajnostno rast. Zato imamo dva paradna konja, mladi v gibanju in pa vseživljensko izobraževanje. Skupaj želimo s tema pobudama pokazati, kako lahko z izobraževanjem in šolanjem dosežemo 75 odstotno zaposlenost do leta 2020. Delovna mesta, ki jih opravljajo visoko izobraženi ljudi, teh bo 60 milijonov do leta 2020 in nizko kvalificirana dela mesta teh bo vedno manj in število se bo zmanjšalo na 20 milijonov. 80 milijonov odraslih ima, ki jim primankuje, primankuje osnovnih sposobnosti. Zato je nujno, da izboljšamo stopno izobraženosti. Vseživljensko učenje je eno ključnih temeljev za doseganje ciljev v naši strategiji, zato da dosežemo, da naš trg dela bolje deluje, kot je že povedal komisar Andor. Vsi se strinjamo o tem, kakšna je diagnoza. Sposobnosti izboljšajo stanje na trgu dela, vendar pa vse življensko učenje še ni realnost v Evropski uniji. Visoka kakovostno znanje ne sme postati luksuzna dobrina. Visoko izobraženi ljudje imajo zelo malo možnosti, za to, da sodelujejo v kontinuiranem izobraževanju v, v državah članicah. To moramo izboljšiti in tukaj morajo sodelovati vlade, delodajalci in državljani. Ljudem moramo dati prava znanja za delo na mesta ne smemo se sredotočiti samo za nadaljne izobraževanje tistih, ki so že na trgu dela, ampak zato videti to, da imajo državljani od začetka naprej dostop do prave vrste znanja, zato da se lahko prilagodijo na vedno bolj spreminjajoče se družbo. Potrebujemo sposobnosti in znanje, ki bo prilagojeno na trg dela. Zato moramo pogledati, kakšne znanje in zmogljivosti želijo delodajalci, ampak moramo predvidevati tudi, kakšna znanja se bo potrebovala v prihodnosti. Zato, da pripravimo naše mlade na trg dela, da se prilagodijo na delo na mesta, ki jih mogoče še ni, se moramo osredotočiti na izobraževalne sisteme, zato da poskrbimo za rezultate na področju posebnih znanj. Izboljšati moramo znanje na področju branja matematike in znanosti. Nujno je, da se borimo proti nizkim šolskim rezultatom v zgodnem obdobju šolanja. Zato bomo januarja začeli z delom na, v skupini na visoki ravni, eh, zato da izboljšamo pismenost. Naši otroci morajo postati boljši v matematiki, v naravoslovnih znanosti in tehnologiji. Osredotočiti pa se moramo tudi na pridobivanje transverzalnih znanj, kar je nujno za jezikovno znanje, digitalno znanje, podjetništvo in pa prevzimanje pobud. Ravno tako moramo zagotoviti, da bomo razvijali znanje in sposobnosti prilagojene za delo na mesta v prihodnosti na področju obnovljivih virov energije, zelene tehnologije, e-zdravja in tako dalje. Tudi v časih krize in v časih visoke brezposelnosti delodajalci poročajo, da imajo težave s, s tem, da najdejo dobro iz visoko izobraženi ljudi. Zato moramo vlagati v naš potencial. Predlagala bom Evropski potni list znanj, kjer bomo lahko primerjali znanje in sposobnosti. To bo nadgradnja evropskega življenjepisa. Samo izobraževanje in delovna mesta ne morejo poskrbeti za nova znanja. Poiskati moramo nove vrste sodelovanja, partnerstva z izobraževalci, z mm, šolskimi inštitucijami, sindikati in pa s službami za javno zaposlovanje. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, z Evropo 2020 smo si zastavili cilje in naše ambicije. Sedaj je trenutek za to, da se približamo našim ciljem in da določimo, kakšna bo naša strategija za reforme. Agenda za nova znanja in delovna mesta kaže na to, kako lahko Evropa prispeva k doseganju ciljev. Pot iz krize je ta, da zgradimo gospodarstvo, ki bo temeljilo na znanju, na boljši sposobnosti za to, da bomo dobili boljša in visoka kakovostna delovna mesta v Evropi. Najlepša hvala, gospa komisarka. Sedaj damo besedo govornikom v imenu političnih skupin. Prvi ima besedo gospod Uri, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod komisar, gospa komisarka. Evropski parlament tradicionalno podpira komisarje, včasih jih kritiziramo, In sedaj pa lahko pozdravim to, kar sta povedala oba komisarja. Zelo sem zadovoljen s tem, kar je povedal komisar Andor, zelo sem zadovoljen s definicijami, s ciljem polnega zaposlovanja in da, da lahko vsak dela, ki si to želi. Seveda podpiram štiri prioritete, boljši trg dela, boljša delovna mesta, boljše politike in boljši delovni pogoji. Vse te cilje podpiram. Kot vidite, bo zelo težko doseči vse te cilje. Strinjam se tudi s tem, kar ste dejali o prožni varnosti. Seveda je težko govoriti o podrobnostih, veliko krat govorimo o tem konceptu, vendar pa si verjetno vsak to tolmači po svoje. Mislim tudi, da je nujno, da se prilagodimo na spremembe na trgu dela. Z direktivo delavcev. Mislimo, da smo to že dosegli. Tega ni treba nadomestiti z drugo direktivo. Mogoče obstaja nekaj luken vrzeli in seveda bomo direktivo revidirali. Rad bi povdaril, da imamo novo situacijo glede distribucije socialne varnosti. Spodbujati moramo mobilnost, sodelovati moramo z javnimi oblastmi. Vidim, da me predsedujoči že opozarja na čas. Rad bi samo dejal, da nas več stane z nis, eh, to, da imamo nizko kvalificirane delavce kot brezposelni. Moramo poskrbeti za to, da ti dobijo dostop do nadaljnega izobraževanja, urjenja in usposabljanja. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Silvana Rapti. E, akusa me para poli harati s izsigisi ston dvijo epitropon. Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljna s tem, kar sta povedala oba komisarja. Sedaj moramo ukrepati. Kriza je zelo resna. Zastavili smo si štiri cilje in ta pot je res pozitivna. Mislim, da si vsi državljani želijo podpreti te cilje, vendar pa ima vse tudi slabo plat. Naprimer, najprej nekaj o prožni varnosti. prožnost mora iti skupaj z varnostjo. Vsi vemo, da moramo dati prednost varnosti. Potem imamo izobraževanje in usposabljanje. Tukaj imamo nekaj pomembnih elementov. Komisar Andor je že dejal, da ne gre za nove vrste izobraževanja, ampak moramo poskrbeti za to, da šolanjem pripeljemo ljudi tam, kjer jih potrebujemo in pa sedaj podjetništvo. Omogočiti moramo, da vsak lahko odpre svoje lastno podjetje, da dobimo čim več novih podjetij. Za konec pa še nekaj o tem, kar je povedala komisarka Vasiliju. Sveda je zelo lepo, da dobimo evropski potni list sposobnosti in znanj, to je zelo pomembno, vendar pa bi tukaj rada zastavila vprašanje. Če imam določene znanja in sposobnosti, prihajam pa iz države A, naprimer, želela bi delati v državi B, bi to lahko storila, tukaj ne bi naletela na ovire. Spoštovani kolegi, prosim vas, da se držite časovnih omejitev, kaj ti zamujamo z na našim. Eh, dnevnim redom. Sedaj pa Marin Harkin, dve minute. Commissioner. Gospod predloči, gospod komisar, seveda potrebujemo nove politike za spodbujanje trg del stvarjene delovnih mest. Gospodarstvo, um, oživljanje gospodarstva mora temeljiti na stvarjenju novih delovnih mest, vendar pa je rast neenako merna in pa šipka slišali smo, da obstaja skrb glede varčevalnih ukrepov in eh, glede tega, da bo to oviralo rast. Bomo torej to lahko izvajali tudi na Irskem, v Grčiji, kjer moramo izvajati te, ta vrčevalne ukrepe, kje bomo dobili rast, kje bomo poskrbeli za nova delovna mesta. Seveda so ti cilji zelo dobri in pozitivni. Vprašanje pa je, kako lahko povezamo, povežemo vlaganje z raziskavami in razvojami s samo produkcijo. Nujno je, da oboje povežemo. Seveda moramo to povezati s socialnim gospodarstvom, mikropodjetji, in se potruditi za to, da bomo ustvarili delovna mesta na lokalni ravni. To je nujna potrebna. Mobilizacija na lokalni ravni preko vzajemnih podjetij mora biti motor za trajnostno rast. Podjetništvo in sposobnost ustvariti pod nova podjetja bo poskrbelo za to, da bodo državljani sami našli pot iz kriznih situacij. Lansko leto sem vodila sejo o socialni izključenosti in slišali smo, da morajo politiki govoriti o ustvar, nehati govoriti o ustvarjanju delovnih mest. Nihče nam več ne verjame, ne vem, gospod komisar, vendar pa me to pretreslo. Ne vem, če ta občutek in to čustvo velja za vse, vendar pa obstaja. Mislim, da je zadeva res nujna in nujno moramo poskrbeti za to, da bomo ukrepali. Seveda digitalna delovna mesta, vendar pa ne smemo pozabiti na lokalna delovna mesta in ne smemo poskrbeti, ne smemo priti do neravnovesi in poskrbeti moramo za to, da bomo dobili nove modele, ki ne bodo ogrozili našega gospodarstva in stabilnosti evra. Sedaj pa Elizabeth Schröter, minuto in pol. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, gospod komisar. Pričakovali smo izjavo komisije o programu za nova znanja, spritnost in nova delovna mesta. Delavce moramo pripraviti na gospodarske spremembe in v naši resoluciji v Evropskem parlamentu smo že predstavili nekaj idej in pričakovali smo, da bo komisija te vključila in sprejela v program in na podlagi teh predlagala ukrepe, kako bi lahko z gospodarskimi spremembami dobili in ustvarili nova delovna mesta ali pa da bi ustvarili visoko kvalificirano delovna mesta in da bi delavci bili kvalificirani, da bi lahko ohranili ta delovna mesta in s tem bi poslušali poskrbeli za ekologizacijo naše industrije, kar bi bilo dobro za delodajalce in delojemalce. Sedaj pa vi znova odpirate to staro vprašanje fleksibilne varnosti. Mislite, da bi z deregularizacijo res ustvarili nova delovna mesta? Ravno v krizi se odpravijo prvi najbolj prekarna delovna mesta. Motite se, če mislite, da bomo dosegli gospodarstvo na podlagi znanja in trajnostne rasti, tisto, ki bo poskrbelo za nova delovna mesta. Vi želite poskrbeti za revščino preko dela, ne pa blaginjo. To pa je zelo slabo za gospodarsko rast in napredek. Za rast in napredek potrebujemo novo izobraževanje, novo usposabljanje za tiste, ki delojemalce, ki imajo nizko stopno izobraženosti. Zato prosimo, da poskrbite za to in da ne ostanemo na tem stopni. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Milan Kabrnoš. Mislim, da ga ni. Torej gremo na naslednjega govornika, gospa Bicoto. Okay. Grazie, Presidente. Il mio intervento non vuole... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne bi rada ostala pri retoriki, vendar pa bi se rada bolj poglobila v vsebino, da bi govorila o konkretnih strategijah bolj kot o besedah. V Lizboni imamo slogan Evropa 2020, vendar pa nimamo inovativnega pristopa k ustvarjanju delovnih mest. Dejstva kaže na to, če si pogledate stopnje brezposelnosti in stopna brezposelnosti med mladimi. Ta je resnično velika, ta je na dva, eh, stopni 22 odstotkov, v Italiji je ta celo 26 odstotna. Evropa, ki si jo želimo, ne bo porabljala denarja za kampanje, ampak bo to učinkovito uporabila za usposabljanje in izobraževanje, da bodo ljudje pripravljeni na delovna mesta na trgu dela ki bodo resnično obstali. Zelo pomembno je, da uložimo v poklicno izobraževanje, kar je simbol odličnosti Evrope. Obrt nam ponuja zelo veliko priložnosti in to je zelo m, pomembno, če želimo spodbujati konkurenčnost v Evropi. Hvala lepa, sedaj pa gospa Ronculi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa komisarka. Zadali smo si cilj, da se prilagodime na potrebe de, trga dela. Mislimo torej na prihodnost naših mladih, naših delojemalcev, torej skup, naši skupnosti moramo pokazati pot naprej. Govorimo o delovnih mestih, ki bodo obstajala čez deset let, kako bomo poskrbeli za boljše izobraženo, za boljše znanje in usposobljenost v Evropi. Izobrazba in usposabljanje je pomembno za nova delovna mesta. Zanima pa me, kako bo komisija poskrbela za to, da bomo dosegli te cilje. Resnično vemo, kaj mladi potrebujejo smo prepričani v to, da bo šolanje resnično koristno. Bi mogoče lahko premislili o inovativnih pristopih. Samo še šest mesecev imamo časa do maja. Bomo resnično dosegli nove cilje. Zagotoviti moramo, da bomo dosegli politiko na tem področju, ki bo resnično lahko predvidevala, kaj se bo zgodilo veliko diagnoz smo slišali, veliko tega smo slišali, kaj je treba doseči, vendar pa moramo resnično poskrbeti za to, da bomo dosegli specifične cilje v strategiji 2020. To je izziv za naše državljane, za naše podjetje in to je resnično pomembna dediščina, ki jo lahko zapustimo našim naslednikom. Sedaj pa gospa Regner mi to. Komisar, Najlepša hvala, gospod komisar. Gospa komisarka, nova znanja za nova delovna mesta je ključna tema. Gre za prihodnost, ne gre samo za to, uh, da govorimo o znanih izzivih, kot naprimer demografični razvoj, eh, gospodarska kriza. Gre za to, da nadaljno sposabljanje ljudem daje priložnost, da bolje oblikujejo svojo prihodnost in da na ta način prispeva k inovativnemu gospodarstvu. Gospod komisar, veliko podarka dajete socialnemu partnerstvu in to je dobro. Eh, bi pa želela, da se komisija bolj osredotoči na delovne pogoje, tako na fizično kot na eh, psihično obremenitev vsakodnevnega delovnega življenja. Eh, kaj pomaga, če ljudje kratkoročno opravijo veliko dela, dolgoročno pa zbolijo in so delovno nesposobni? To ne prinaša ničesar in zato mora priti do sistematičnega pregleda eh, to vrstne zakonodaje v Evrope. Kar zadeva pružno varnost, tukaj obžalujem eh, predlog spremembe o nekakšnih pogodbah o stopu na eh, trg delovne sile. Eh, pravzaprav je ceneno, če mlade že od samega začetka ponižamo v njihovi delovni karieri. Uh, Eh, ravno tako ne moremo kar se kar prepustiti tem negotovim delovnim pogojem. Mislim, da tukaj lahko komisija še marsikaj izboljša. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Jota Štajnruk za minuto in pol. Gospod komisar, gospa komisarka, boj proti brezposobnosti je in cilj polne zaposlenosti je ena od naših najbolj nujnih nalog. Tudi gospa Harkin je to povedala. Ljudje v Evropi ne želijo konceptov, ampak želijo konkretne rešitve. Zahvaljujem se vam za vašo pobudo. Vidimo številna dobra izhodišča in eh, obi kolegici iz poslanske skupine sta na to opozorili, ampak tudi sama mislim, da so potrebne izboljšave. Več prožnosti in več mobilnosti, nič od tega ne bo prineslo novih delovnih mest in zato se strinjam s tem, kar je povedala gospa Šeder, potrebujemo dobra in varna delovna mesta v Evropi in države članice in podjetja morajo poskrbeti za to, da bo šlo za eh, dela za nedoločen čas v dobrih pogojih. Eh, na evropski ravni moramo tukaj izbrati pravo usmeritev. V svoji agendi govorite o novi obliki delovnih pogodb, ki bi pomenila šipkejše eh, pravice eh, tistih, ki na novo vstopajo na trg delovne sile. In mislim, da s tem ne boste vzpostavili nobenih delovnih mest. Eh, nemška vlada pod vodstvom SPD je to pred leti že ugotovila, ker torej šibitev delovskih pravic ne ustvarja novih delovnih mest, ampak samo pomeni prehod iz dobrih delovnih mest na negotovo delovna mesta in to se nam v prihodnje ne sme zgoditi. Najlepša hvala. Sedaj prihajamo na postopek Catch the Eye in dajemo besedo prvi govornici, to je gospa Elena Pasesko. Besede. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava poteka v pravem trenutku, sploh glede na to, da je oživitev evropskega gospodarstva še zelo ranljiva in da so razmere na trgu delovne sile večini težav zelo o, težavne. Evropsko gospodarstvo mora postati na znanju temelječe gospodarstvo. Potrebi, potrebujemo večjo sklenost med popraševanjem in Eh, ponudbo in eh, potrebujemo ljudi, ki bodo imeli prava znanja, da bodo zasedli nova delovna mesta. Kar zdeva Romunijo, zadnje poročilo komisije kaže, da je od, leta, od začetka leta 2010 trg delovne sile nekoliko stabilnejši, vendar pa. Eh, začetek gospodarske rasti se ne prevede takoj v nova delovna mesta. Uh, Mladi so najbolj ranljivi in več kot 20 odstotkov jih je brezposelnih. Mislim, da je uh, orodje komisije koristno, sploh če bo res prispevalo k večji udeležbi mladih na trgu delovne sile. Najlepša hvala, Katarina Levedalova. Najlepša hvala. Potrebno je govoriti o brezposelnosti žensk, o brezposelnosti mladih, ki je ponavadi trikrat ali štirikrat više od redne brezposobnosti. Torej, ta ideja je dobra, ampak potrebujemo nekaj več, potrebujemo specifične ukrepe. Oblikovati moramo dolgoročno strategijo kako uh, poskrbeti za tisto, kar bodo delodajalci čez leta zahtevali od svojih delavcev. Predvideti moramo torej, kaj bo prihodnost zahtevala od naših delavcev. Uh, govorili ste o boljših naložbah v ljudi, gospa komisarka, ampak uh, kaj to pomeni? Eh, samo na ta način bomo lahko oblikovali konkurenčno generacijo in boljšo Evropsko unijo. Zato pozivam države članice, da ne zmanjšujejo proračuna za mlade, ampak da te proračune še okrepijo, kajti vsaka naložba v izobraževanje je dobra naložba. Najlepša hvala. Kolegica, lepo prosim govornike, da ne govorijo pretirano hitro, sicer imajo tolmači težave. Sedaj pa gospod Obermajer. Mikrofon, prosimo. Najlepša hvala, predsedujoči. V središču ukrepov je optimizacija človeških virov znotraj Eh, Evropske unije. Ne smemo staviti na masivno priseljevanje, gre za pridobivanje novih spretnosti in znanj, ki so prilagojena novemu eh, trgu dela. Potrebujemo eh, ofenzivo nadaljnega izobraževanja in usposabljanja za vse tiste, ki so prekinili šolanje. Ravno tako moramo spodbujati dodatno izobraževanje in vseživljensko učenje. Uh, Evropska unija je zavezana temu, da vzpostavi ukrepe na, delo, na trgu delovne sile za tiste države, kjer so težave največje zaradi odpiranja trgov delovne sile. Pričakujem komisijo, da bo ljudi zaščitila pred eh, brezposobnostjo in tudi pred plačnim dumpingom. Hvala. Najlepša hvala. gospod predsedujoči gospod komisar gospa komisarka nobenega dvoma ni da v tako težavnih časih v Evropi je potrebno imeti pogum za to, da predstaviš tako pobudo, kot jo je predstavila komisija in to moramo pozdraviti boljše izobraževanje, bolj realistično izobraževanje, pridobivanje znanj in spretnosti za trg delovne sile. To pomeni, da se lahko mladi eh, od učenja preusmerijo v pridobivanje spretnosti. Eh, trg delovne sile potrebuje nova znanja in spretnosti in to moramo dobiti, eh, kakor pač lahko to dobimo, z izobraževanjem ali s priseljevanjem. Komisija mora bolj učinkovito izkoriščati instrumente, ki jih ima na voljo. Uh, Razmišljati moramo na dolgi rok, biti pa moramo tudi bolj realistični. Uporabljati je potrebno tehnologijo in to na tak način, da poskrbimo, da je strategija za leto 2020 v skladu z našim ostalim delovanjem. Olajšati moramo mladim vstop na trg delovne sile. To bo koristilo Evropi kot celoti in tudi mladim. Najlepša hvala, gospod Tikal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko skrbi evropejcev je povezanih z tem, ali bodo uspeli ohraniti delovno mesto. Brezposelnost dosega 10 odstotkov, med mladimi celo 20 odstotkov. Mladi in starejši od 50 let imajo težave pri iskanju dela. Pogosto so prisiljeni sprejeti začasna delovna mesta ali eh, delovna mesta, ki niso v skladu z njihovo izobrazbo. Eh, Eh, naše početje na tem področju moramo uskladiti z inovacijsko politiko. Razviti moramo našo inovacijsko sposobnost in eh, na ta način spodbuditi vzpostavljanje delovnih mest. Seveda tudi ekološko gospodarstvo potrebuje nove spretnosti. Tudi število osipnikov je zelo visoko. Veliko ljudi ne obiskuje srednje šole ali univerze in ker izobraževanje zagotavlja boljšo prihodnost, je naša dožnost, da mladim priskrbimo te možnosti. Najlepša hvala. Gospod komisar bo zaključil razpravo. Najlepša hvala. Zelo me veseli, da da ste večinoma podprli temeljno načelo te pobude, namreč da poskušamo do leta 2020 doseči zastavljene cilje in da poskušamo okrepiti izobraževanje. E, seveda pa se lahko v nadaljevanju pogovarjamo o podrobnostih. Rad bi se odzval na nekatere točke, ki so bile izpostavljene v razpravi, kajti mislim, da je nekaj stvari potrebno podrobneje pojasniti. E, najprej ohranjamo koncept prožne varnosti, vendar to ne pomeni, da želimo povdarjati zgolj prožno varnost. In eh, tudi to ne pomeni, da uporabljamo ta koncept na enak način kot v preteklosti. Naj vam dam nekaj primerov, eh, kjer se odražajo novi izzivi in novi časi. Ko naprimer govorimo o vseživljenjskem učenju, eh, dajemo eh, več pomena priložnostim za vseživljenjsko učenje za starejše. Eh, seveda domnevamo, da se bo aktivno delovno življenje podaljšalo in da bodo ljudje potrebovali več pomoči pri razvoju svojih karier ali pri preusmeritvi v svojih karierah. Ravno tako se moramo bolj osredotočiti na mlade. E, tu je ključen element strategije za leto 2020. Imamo pa že ločeno pobudo, pobudo mladi v gibanju, in večina pobud in strategij, ki so vezane na mlado generacijo, so v okviru te pobude zelo konkretno opredeljene. Mladi so tista starostna skupina, kjer si ne prizadevamo več varnosti. E, ti jo imajo dovolj. E, za mlade je več varnosti v Evropi kot naprimer v ZDA. Želimo spodbujati večjo mobilnost kajti pripričani smo, da je mlada generacija tista, ki lahko bolje izkoristi eh, integriran evropski trg dela, ki lahko bolje razvija svoje spretnosti in znanja in ki lahko eh, izkoristi trg kot tak, pa tudi institucije, ki jih ponuja Evropska unija. Govoril sem o boljših delovnih pogojih, o kakovostnih delovnih mestih. Zelo žal mi je, da gospa Šrotr tega ni najbolje razumela. Želimo se lotiti segmentacije. To je eden od velikih izzivov trenutnega trga dela v Evropi in dal sem vam konkreten primer, tako imenovani open-ended contract. Uh, Eh, tukaj ne gre za to, da ljudem ne bi dali eh, pogodbe za nedoločen čas, ampak gre za novost, eh, kako ljudem, ki so v pogodbah za določen čas, postopoma ponujati več možnosti in pogodbo za nedoločen čas. To pomeni več pravic in to je seveda zelo pomembno, če govorimo o kakovostnih delovnih mestih. In ko govorimo o naložbah v človeški kapital, ne smemo pozabiti, da Evropski socialni sklad podpira vse te pobude v vseh državah članicah in upamo, da bo to tudi v prihodnje eh, nekakšen robusten instrument Evropske unije za podporo tovrstnim pobudam in socialni vključenosti. Eh, to so pobude za deset let za vse države članice tukaj ne gre za reševanje eh, kratkoročnih in nujnih razmer v določenih državah članicah. Eh, domnevamo, da te finančne stiske ne bodo trajale deset let in tudi sama politika ni tako specifična, da bi lahko eh, se odzivala na take primere. Ampak ta politika velja tudi za Grčijo, velja tudi za Irsko. Naprimer, Grčija je država, kjer bi več prožnosti lahko spodbudilo eh, boljše vzdušje za naložbe, podobno velja za Španijo ravno tako bi Irska lahko bolje uravnovesila uh, svoje dejavnike konkurenčnosti in eh, pridružila tudi znanje eh, tistim drugim elementom konkurenčnosti, ki so prevladovali v zadnjih letih. Seveda moramo biti pozorni na te kritične razmere, kjer ti vladajo in eh, Eh, morda bo dejansko v prihodnjih letih malo priložnosti za doseganje boljšega zaposlovanja, vendar pa moramo gledati tudi širšo sliko. Ta se bo z začetkom prihodnjega leta začela izboljševati, eh, kajti večina gospodarstv, ki so gonilne sile rasti in razvoja, že doživlja pozitivne spremembe in pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval. Poleg tega so tu tudi evropske politike, ki smo jih predlagali v ta namen, ki bodo tudi vzpostavile pravi okvir in ki bodo usmerile države članice za to, da si bodo še naprej prizadevale za polno zaposlenost. Hvala. Najlepša hvala, razprava je s tem končana. Sedaj pa prehajamo na vprašanje komisiji. In na ključe je, da je gospod Andor tudi prvi komisar, ki bo odgovarjal na vprašanja. Torej, takoj, ko bo pripravljen odgovoriti na vprašanje številka